si ne zaslužijo. To vrstni napadi strani fundamentalistov so obsojene vredni. Hvala. Kolegice in kolegi, 4. septembra oziroma 10. septembra se pravi govornik, je prišlo do cele vrste izvedbenih ukrepov in priporočil odbora za kmetijstvo v zvezi s pravnimi akti. Podanih ni bilo nič pripomb v 24-urnem roku za nje. Tako da ta priporočila veljajo za odobrena in sprijeta, tako da bodo začela veljati tako, kot piše. In pripravili bomo tudi prilogo k glasovalnemu zapisniku za danes. Hvala. Um, Postopkovno vprašanje. Gospod predsedujoči, kot predsednik delegacije Evropskega parlamenta za odnose ZDA bi rad v navzočnosti veleposlanika ZDA v Evropski uniji in visoke delegacije administracije ZDA še enkrat povedal, da smo zelo povezani z ZDA. Napad na katerokoli demokratično državo in diplomatsko predstavništvo je potrebno obsoditi, izraziti našo solidarnost žrtvam, prav tako pa je potrebno pozvati eh, libijske organe, da naj zagotovijo varnost diplomatskim organom. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o poenostavljenem postopku o poročilu Antonije Parvanove in Terese Jimenez de Serilvario.